četrtek 16. januarja. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer skupna razprava o trgovinskih sporazumih z Mehiko in Čilom. Besedo najprej dobi komisija, kar zadeva posodobitev sporazuma o prosti trgovini med EU in Mehiko. Potem pa še vprašanje za ustni odgovor za razpravo o posodobitvi sporazuma o prosti trgovini med EU in Čilom. Besedo kar takoj predajam avtorju. Gospod Morera, izvolite pet minut. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Kot predsedujoči odboru za mednarodno trgovino v tem eh, parlamentu. Z veseljem zastavljam ti dve ustni vprašanji, ki jih je potrdil naš eh, odbor. Vprašanje torej komisiji o nadaljni perspektivi prostotrgovinskega sporazuma z Mehiko na eni strani in s Čilom na drugi strani. Georgij Kutaš je moj soavtor pri vprašanju v zvezi z Mehiko. Eh, kolegica, ki je soautorica pri vprašanju v zvezi z prostorovinskim sporozumom EU v Čile, že od danes eh, ne more biti prisotna. Dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem, ki so bili vključeni v to delo. Moram reči, da je komisija storila veliko in se zahvaljujem za vaš prispevek. Odnosi med EU in Mehiko in EU in Čilom so zelo pomembni z gospodarskega vidika. Kar zadeva Čile, smo podpisali sporazum o sodelovanju leta 2002 z Mehiko leta 2000. V vsakem primeru gre za sporazuma, ki sta stara več kot deset let. Takrat, ko sta bila podpisana, sta to sicer bila najbolj napredna sporazuma o odnosih z Evropsko unijo. No, ampak od takrat se je politični kontekst, trgovinski kontekst pomembno spremenil in sicer na obeh straneh. Unija je začela z zelo dinamično agendo pogajanj o dvostranskih trgovinskih sporazumih ZDA, pa tudi Kolumbija, Peru, srednje ameriške eh, države Koreja, ta satanski sporazum, tako imenovani TTIP za ZDA, pa tudi državami Merkosurja potekajo pomembna pogajanja. Kar zadeva Mehiko in Čile, tu imamo opravka tudi s tako imenovanim transpacifiškim partnerstvom. To pacifiško zavezništvo skupaj z Srednjo Ameriko, Kolumbijo in eh, Perujem, je tudi zelo pomemben nov element. Tu so seveda še druga pogajanja z drugimi državami. Toliko torej na kratko o splošnem kontekstu in to pomeni, da moramo modernizirati svoje sporazume s temi državami. Tudi z kvalitativnega vidika, da na ta način izpolnimo potrebe in zahteve naših trgovinskih partnerjev. Najnovejša generacija trgovinskih sporazumov, naprimer z Korejo, je bistveno bolj eh, ambiciozna, tudi ko gre za njihovo globino. Zajemajo nam reč storitve, javno naročenje, pravice iz intelektualne lastnine in tudi neposredne tuje investicije. Usmereni so tudi v trajnostni razvoj in tudi v spoštovanje pravnih in pa deljeno pravnih standardov kar je zdaj postalo že standardna sestavina takšnih sporazumov. No in vprašanje po mojem mnenju je, do kakšne mere ite, do kakšne mere spremeniti, posodobiti, modernizirati te obstoječe trgovinske sporazume. Zanima me, ali menite, da bi morali razširiti in posodobiti obstoječe sporazume, ali pa bi morda morali začeti s tem, da sprožimo klauzulo o pregledu v sporazumu z Mehiko in pa klauzulo o razvoju v sporazumu za Čilom, kar nam morda daje nekoliko več manevrskega prostora za razširitev obsega teh sporazumov. To sta torej naši dve ustni vprašanji. Zanima nas mnenje komisije o trgovinskih odnosih Evropske unije za Mehiko in Čilom, zdaj po večletni implementaciji teh dveh sporazumov. Prav tako pa moramo preučiti pravni okvir, teh dveh držav. Do kakšne mere je treba spremeniti tudi njihov pravni okvir? Kakšne so tiste ključne možnosti, ki so na voljo, če se bomo otočili za posodobitev? Zanima nas tudi časovnica in to realna časovnica. Prav tako nas zanimajo prioritete eh, teh dveh držav pri pogajanjih z nami, torej z Evropsko unijo, glede na aktivne sporozume, ki jih imajo na splošno, tudi z drugimi, ne samo z nami. To vse so vprašanja, ki jih mora ta parlament obravnavati. Če bomo dobili odgovore na ta vprašanja, bomo, mislim, tudi dosegli svoj cilj. Tako da z veseljem prisluhnem komisiji. Hvala lepa. Besedo dobi gospod komisar Kalas. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Komisar De Gucht žal ne more biti tukaj danes. Pri tej skupne razpravi o prihodnosti dveh naših najstarejših prostorovinskih sporozumih z Mihkojn Ščilom. Z zadovoljstvom predstavljam Evropsko komisijo jaz. Naj začnem z Mehiko. To je. EU je drugi največji trg, tako za ZDA, kar se uvoza Mehike tiče, in smo tudi največji vir za njihov izvoz. V zadnjih desetih letih se promet postopno povečuje. Nedavne reforme so ustvarile nove zanimive možnosti za evropska podjetja na področju kot so telekomunikacije in energija. Komisija se trdno zauzema za nadaljni razvoj trgovinskih in investicijskih odnosov z Mehiko. In v tem trenutku se eh, z mehiškimi partnerji pogovarjamo o tem, kako bi to storili. Sedaj imamo soglasje, da bi nadgraditev naj zajela sporazumete EU in Mehiko kot celoto in bi naj ustanovili skupno delovno skupino EU-Mehika v ta namen. Prvi sestanek podskupine za trgovino se je zgodil lani oktobra v Bruslu. Strani sta preučili možnosti za posodobitev uh, sporazuma na področju tarif, intelektualne lastnine, pa tudi geografske indikacije pravila o izvoru poenostavitev trgovine, sanitarne, fitosanitarne ukrepe in tehnične ovire za trgovino. Drugi sestanek je predviden februarja v Mexico City, kjer bo da, bosta strani še preiziskovali možnosti za posodobitev. Glavne teme bodo javna naročila, konkurenca, zaščita investicij, trgovina in tržno-obramni mehanizmi, reševanje sporov in trajnostni razvoj. Na podlagi teh dveh sestankov bomo pripravili skupno poročilo, ko bomo si bomo gledali vse, kar smo dosegli. Medtem je komisija sprožila oceno trenutnih sporozumov, kar se trgovine tiče, pa tudi učinko potencijalnih eh, posodobljenih sporozumov na veliko področjih, tudi tistih, ki jih je omenil spoštovani poslanec. Študija bo govorila o družbenih in ekonomskih eh, posledicah, tako v EU kot v Mehiki, kar se tiče zaposlovanja, plač, zaslužka gospodinstv, življenjske standarde delovne sile, okoljskih standardov in tako dalje. Prav tako bomo ocenili ali je vse skupaj prispevalo k ozelenici gospodarstva. Študija bo ciljala tudi k temu, da bi kvantificirali vse obstoječe trgovinske eh, ovire, tudi netarifne in, da bi jih skušali razrešiti v posodobljenem sporazumu, tako da bi to imelo okoljski in družbeni vpliv. Rečitev komisije, da priporoči zagon pogajen, bo odvisno od teh eh, predhodnih eh, pogovorov z mehko in odravni ambicij skupnega poročila, pa tudi od rezultatov študije, ki bo ocenjevali te razmere. Če bo vse skupaj pozitivno, bo komisija razmišljala o možnosti izboljšanja poglavja o finančnih storitvah, pa tudi, kar se tiče čelnostnega razvoja, z jasnimi pravno zavezujočimi zavezami. Čile dvostranski odnosi temeljijo na zelo uspešnem sporazumu. Od uveljavitve prostorinskega sporazuma 1. februarja 2003 je dvostranska izmenjava eh, zrasla za 138 odstotkov, 18,1 milijarde evrov je to znašalo 2014 med 2009 in 2011 je izvoz storitev EU v Čile se povečal za 180 odstotkov, uvoz pa se je povečal za 87 odstotkov. Evropska unija ostaja tudi glavni vir tujih investicij v Čilu. 27,5 odstotka vseh eh, neposrednih tujih investicij 2012. Na podlagi tega komisija meni, da imata obe strani interes razvijati trgovinske odnose. Trgovinski steber poslovnega sporazuma vključuje kar nekaj novih določb, kar se tiče drugih trgovinskih sporazumov, ki so stopili v veljavo ločeno z obema stranima od takrat. Imamo veliko, visoko raven zaščite za imena, ki so geografsko zaščitena, pa tudi na sanitarnem in fitosanitarnem področju gremo prek določb, ki jih eh, pripisuje STO. Ta obsežen sporozum, ki se izvaja na zadovoljiv način, v vzajemno korist, je potrebno razvijati. Nek post ocena trgovinskega stebra sporozuma je bila dokončana konec lanskega leta. Komisija pa še vseeno meni, da je trgovinski steber nekaj, kar lahko posodobimo, naprimer pri storitvah, investicijah, pravi, pravilih izvora, javnih naročilih, tehničnih uvirah za trgovino, sanitarnih fitosanitarnih ukrepih, trgovinskih ukrepih in trajnostnih razvojem. V tem kontekstu komisija pozdravlja neuradni dokument rečila, za posodobitev pridržitevnega sporozuma med EU in Čilom. Oktobra 2014 si je skupni odbor to ogledal. Tukaj imamo pomembno trgovinsko komponento, ki se še ocenjuje strani komisije in EEAS. Pozitivno je, da je Čile pripravljen na razpravo o področjih, ki niso o klauzuli o nekaterih storitvah. Prav tako bi želi vključiti razvojno poglavje z jasnimi ja, pravili trenutnega razvoja, prav tako pa si želimo še nekaterih drugih poglavij, glede na to, da smo posodobili zakonodajo, naprimer v glede bančništva. Prav tako bo potrebno še nadaljno poglobljeno sodelovanje med EU in Čilom. Še vedno smo v preliminarni fazi, veselimo se nadaljevanja sodelovanja s Čilom, prav tako pa tudi se bomo posvetovali z državami članicami, Evropskim parlamentom in vsemi zainteresiranimi stranmi, zato da bi bolje prepoznali posebna področja, ki so v interesu Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost. Grazie, komisarjo. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobijo besedo govornikom imenu političnih skupin. Sala Franka, tri minute. Okay, Gospod komisar, gospe in gospodje, najprej bi rad dejal, da ne gre za prostotrinski sporozum, gre za pridružitveni sporozum. Prvi, ki ga je sklenila Evropska unija. To je tako imenovana četrta generacija sporozumov s tretjimi državami. V prvi je šlo za industrijsko sodelovanje in kmetijsko sodelovanje, potem šlo za tehnološko ta četrta generacija pa že zagotavlja vzajemnost pri trgovini. Ta dva sporazuma, imel sem čas biti poročevalec, sta, če pogledamo nazaj, velik uspeh. Komisar je ravno kar navedel nekaj spektakularnih rezultatov v sporazumu s Čilom. Poročal je o naraščajoči trgovini z dobrinami in storitvami kar se Mehike tiče, to znaš več od 80 milijard evrov. Pred več kot desetletjem sta bila sporazuma sklenjena. Od takrat se je zgodilo veliko novega. Svet je sedaj drugačen in Evropska unija se sedaj pogaja ZDA, Kanado, Japonsko, Novo Zelandijo, Avstralijo in državami v našem sosedstvu. Zato torej ni potrebno izvajati velikih študij in sestavkov, gospod komisar, da ugotovimo, da je potrebno te sporozume posodobiti. In ta zaključek je bil jasen tudi januarja 2014 na vrhu. Govorili ste o češki ponudbi, sedaj se mora Evropska unija odzvati pri Mehiki imamo delkosežne ostalne spremembe na področju energije, telekomunikacij in to gre jasno v smer interesov podjetij in državljanov v Evropski uniji. Gospod komisar, ne vem, ali lahko že naprej čestitam komisiji, vendar pa mislim, da moramo sedaj resnično se hitro odzvati na plačilsko ponudbo, da bi posodobili trgovinsko klauzulo v sporozumu. Mislim, da moram sprejeti tudi nekatere trgovinske smernice, kar se tiče posodobitve pridružitvenega sporozuma z Mehiko in sicer še preden se ta izteče. Vse kaže, da, potreb, da bo to potrebno storiti. Gospod komisar, sveto pa lahko rečemo, da če se to ne bo zgodilo, To ne bo v interesu podjetij in državljanov. Biti moramo veliko bolj marljivi in moramo razmišljati o tem, da je minilo veliko časa od vrha v Santiago de Chile, pa se ni nič zgodilo. O tem moramo razmisliti. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu SND Kutaš. Minuta in pol. Hvala lepa, predsedoča. sporozum o partnerstvu med Evropsko unijo in Mehiko je prinesel znatne prednosti za obe strani. Leta 2009, leta 1999, leto pred podpisom tega sporozuma, so bile razmere še popolnoma drugačne. Trgovina je predvsej narasla od takrat. Od takrat je minilo precej let, partnerstvo se razvija že dolgo in se razvija tudi še danes. Sporazumi take vrste so danes veliko bolj ambiciozni, zato pozdravljam pripravljenost partnerjev, da posodobimo sporazume. Imeti moramo tako ukrepe liberalizacije, kot tudi trajnostni razvoj, še prav posebno pa se moramo ukvarjati tudi s klauzulo o človekovih pravicah. Naj opozorim tudi na finančne storitve. Mnenja sem, da bi bilo dobro, če bi Evropska unija tukaj bolj trsno sodelovala z Mehiko v boju proti prevaram, v taj davkov, s državami, ki jih vsi poznamo. Poleg tega moramo, glede na pogajanja med Evropsko unijo, ZDA, Kanado in drugimi državami, ki razmišljajo o sporozumih z nami, da smo dosledni pri različnih prostotrgovinskih sporozumih. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu zelenih, gospa Keller, minuta. Hvala lepa. Nisem prepričana, da je poglobitev naših trgovinskih odnosov s Čilom in Mehiko velik in dober korak naprej. Vsi vemo, da GD trgovina že ima preveč sporazumov, v katerih se pogaja po vsem svetu, tudi če omenimo TTIP. Trenutna strategija je popolnoma staromodna. Razmislite moramo o tem, kaj si želimo od trgovine in zazira bi se za pošteno trgovino. Trgovina, ki bo dobra tako za državljane EU, kot tudi v naših partnerskih državah. Prav tako se moramo zavedeti, da je naša trgovinska statistika popolnoma staromodna. To je na ravni 19. stoletja v bistvu. Preberite si članek Paskala Mija iz decembra pravi, da so se globalne verige sedaj spremenile in imamo samo še končne izdelke. Ali imamo kako govor na to? Smo kdaj premislili v parlamentu o tem? Ste kdaj premislili o tem? Pri komisiji, kako ta globalna trgovina integrirana, mislim, da moramo človekove pravice postaviti v spredje, tako da se vprašamo, kaj se dogaja v Mehiki, kot je ta um, mamilarska vojna, ki povzroča velike težave in pa tudi nezakoniti tokovi denarja. To se moramo gledati, preden poglobimo naše odnose. Hvala lepa. Hvala lepa. V imenu Gue, Šolc, minuta predsedujoča, komisar, pod modernizacijo trgovinskih sporozumov razumemo, da bomo povečali prednosti za družbo, da bomo imeli skupne ukrepe za ukrepitev delo jemalcev, za zaščito okolja in za boj proti ekscesom in kriminalu v finančnem sektorju. Ko pa komisar de Gucht govori o modernizaciji, potem razume rešitev liberalizacije na vse gospodarske sektorje in področja življenja kar se tiče sporazuma s Kanado in cilji pogajanj ZDA, če je to osnutek za te posodobljene sporazume z Mehiko, potem lahko to samo zavrnemo. Vedeti morate, da je v Mehiki veliko organiziranih kriminala in da deset tisoči ljudi že umrlo v tem krvavem boju. In rezultati nafte morajo biti tudi dobro ocenjeni, kar se tiče naprimer proizvodne mleka če pogajanja z Merkosurjem ne bodo dosegla napredka, potem moja skupina ne more zasedozeti za to, da bi se daj skušali spodkopati s tem posredovinskim sporazumom s Činom ta južnoameriški integracijski proces. Proti tej neoliberalni logiki prostornih sporozumov prejšnjega stoletja potrebujemo sodelovanje na gospodarskem področju, socialnem in ekološkem. To bo služilo družbo 21. stoletja. Tako bomo izpolnili naš mandat. To so ta upravičena vprašanja. Hvala lepa. Grazie. Eh... Hvala lepa. Gospa Sinclair, ne vidim je, tako da dobi besedo kar eh, gospod Zarba, dve minuti. Hvala lepa, predsedoča. Komisar Čile in Mehika sta leta in leta dokazovala da sta zvesta partnerja EU, kar se tiče prostovoljskih sporozumov. To smo popisali več pred več kot desetimi leti. V tem obdobju so naše vizi postale tesnejše in to kaže tudi porast obsega trgovine med Čilom, Mehiko in EU. To kaže na pomen Latinske Amerike za EU. Moramo pa se zavedati dejstva, da je v zadnjih letih mednarodna trgovina se razvijala na različnih področjih, kot so finančne storitve. In da imamo sedaj nova področja, naprimer MSP-je, ki so zanimiva. Istočasno Amerika spodbuja regionalno integracijo. Pacifiška zveza to kaže Prav tako so se začela pogajanja o TTIP-u. Mislim, da ta sporozum ni grožnja za te države, ravno nasprotno. To je velika priložnost. Zato mislim, da bi bilo zelo dobro izboljšati sporozume s Čilom in Mehiko na način, ko bomo lahko zagotovili, da bomo kar najbolj sinergični, ko bomo potem imeli še boljše odnose med Latinsko Ameriko in EU. Ti nove odnosi bodo potrebovali urodje za prilagoditev, kot so nekatere klauzule za pregled pri obeh državah. V primeru Mehike komisija že izvaja študijo, zato da bi se odločili, ali bi bilo dobro ali ne in uveljaviti klauzulo v pregledu. Pri Čilu pa mislim, komisar, da bi bilo dobro sprožiti enak postopek, zato da bi lahko videli, ali bi bilo prav preugoditi naše trgovinske sporozume. Komisar, mislim, da je ključnega pomena glede na vse skupaj, da bo gospodarstvo postalo gonilna sila, da se lotimo vseh teh vprašanj. Hvala lepa, predsedujoča. Eh, eh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa sem videla tudi gospod Sinclair, tako da takoj dobi besedo. A ne, ne želite. Kasneje. Prav. Cortes. Minuta in pol. Eh. Hvala lepa, predsedujoča primer Mehike v Latinski Ameriki je prav poseben, kajti to pomeni zelo pomembne trgovinske odnose eh, za Evropsko unijo. Investicije, sodelovanje, vse to je zelo pomembno za zagon Evropske unije, gospodarstvo Evropske unije, pa tudi v Mehiki. Na obeh stranih Atlantika gre za skupno vizijo, kar se prihodnosti tiče, še prav posebno, kar se tiče politična sklanovanja, sodelovanja in tega sporozuma. To smo popisali preveč kot desetimi leti. Trgovina z Mehikom pa je od takrat eh, vse čas rasla. Poleg tega nam je uspelo obravnavati veliko vprašanj globalne narave. Varnostna vprašanja, podnebne spremembe, davčni raji, trgovina z drogami, znanost, tehnologija, mednarodno sodelovanje in zaščita človekovih pravic. Veliko je teh tem. Veliko ciljev smo dosegli. Vemo pa tudi, da je pred nami še zelo veliko. Posodobitev globalnega sporozuma ne nudi samo priložnosti naši politiki in razvoju gospodarstev na enakovredni podlagi. To nudi tudi možnost za gospodarske zakone in nova delovna mesta. Tega ne smemo zamuditi. Zato je pomembno, da komisija da jasen znak, da bi sklenitev globalnega sporozuma za Evropsko unijo bila zelo pomembna. Zato bo sestanek od 11. do 13. februarja v Mexico City zelo pomemben. Tam bomo pripravili mandat za pogajanja. Mešani parlamentarni odbor in ta pa tudi Mehiški kongres, moramo obvestiti o stanju pogajanj in pripraviti moramo načrt za pogajanja. Prav tako je pomembno oceniti delo komisije za nadaljevanje naših pogajanj, zato bi si želel, da bi ukrepili parlamentarne odnose, kar se tiče tega sporazuma. Hvala lepa. Gospod Koreja, minuta. Eh, Gospod komisarju.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 Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sinclair, minuta. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedoča. Kot članica delegacije s Čilom sem bila na obisku Čilom lani in lahko rečem, da sem zadovoljna s trenutnim trgovinskim sporozumom. Res je, da so se čile izkazali kot zanesljiv partner. In mislim, da čile dosega tudi napredek, kar se človekovih pravic tiče, in popolnoma eh, delujoče demokracije. Pozabili so na težave v preteklosti. Mislim pa, da moramo biti zelo strogi, kar se človekovih pravic tiče po vsej Latinske Ameriki. Nekaj, kar želim povedati, je to, veliko se govori o prostitutivnih sporazumih in Ne vemo točno, kaj so. Naj vam povem. Zakaj ne bi Združeno kraljestvo, če bi zapustilo EU, ne imelo prostitutskega sporozuma z EU? Tukaj govorimo o ravno teh. Potem pa se grozi ljudem, ki jih zastopam, da ne bo prostorske sporozuma z nami, če odidemo. Mislim, da je pomembno na neki točki to povedati in to sem povedal zdaj. Hvala lepa ora eh, per il catch. Hvala lepa, zdaj pa čas za catch TI. Basesko. Relacije komercijale kot se. Hvala lepa. Trgovinski odnosi med državami, z državami Latinske in Srednje Amerike so zelo pomembni, še pa posebno zaradi gospodarske rasti v regiji. Tako Mehika kot tudi Čile sta zanesljiva partnerja za Evropsko unijo. Zato sem mnenja, da je potrebno trenutni sporozum posodobiti, razširiti, zato da bo to prid obeh strani. Prepričana sem o tem, da gre na tem področju za kmetijstvo, javna naročila in storitve. Potrebno je predvsej stvari izboljšati na dvostranski ravni. Veliko je področji, kjer imamo zelo dobre možnosti za izvoz proizvodov iz EU v Latinsko Ameriko. Tukaj mislim predvsem na gospodinske aparate, pa tudi na avtomobile, potem petrokemijsko industrijo, pa tudi na še nekatere druga področja. Hvala lepa. Eh, hvala. Besedo dobi komisar. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, hvala da vas ta pogajanja tako zanimajo. Komisija razmišlja o modernizaciji naših odnosov z eh, Mehiko in Čilom, ki sta pomembna trga ne zgolj v Latinski Ameriki, ampak tudi multilateralno. Po našem mnenju je ta preiskovalni proces zelo normalen del pogajanj. Interesi so namreč različni, naši partnerji imajo različno mnenje glede tega, kaj naj bi posodobili, kaj naj bi razvili. To poročilo o skupni viziji lahko odigra zelo pomembno vlogo, ko govorimo o pogajalskem mandatu. Obe instituciji sta letos v letu sprememb. Za leto 2014 načrtujemo sicer tehnična posvetovanja, katerih se bomo držali. Ko bo prišlo do novih političnih odločitev v zvezi s porazumoma, bo odločitev sprejela ekipa, ki bo takrat na položaju.